niso sprejemljivi, o katerih ne bomo glasovali. Tako da bi si želel videti ta seznam jutri. Ja, dovolite, da odgovorim kar takoj. Parlamentarne službe bodo pripravile ta seznam in pred dvema urama sem prejel ta seznam, ki je čisto nov. Pripravile so ga parlamentarne službe. Tudi vam ga bom predstavil takoj. Zdaj pa gospod Karlo Kasini, izvolite, imate besedo. Hvala, gospod predsednik. Seveda se bom uklonil vašim odločitvam in jih spoštoval, ampak imeli smo kar nekaj pomislekov glede predlogov sprememb, ki niso neposredno povezane z Lizbonsko pogodbo. Mogoče sem zdaj narobe razumel, ampak mislim, da komisija za ustavne zadeve ni imela splošnih pooblastil za odločanje o regulatornih spremembah. Saj gre za skupino poslancev, ki lahko to, ta predlog sprememb poda kot predlog na lastno pobudo. Zdaj pa govorimo o širši reformi predpisov ne samo o tistih, ki govorijo o Lizbonski pogodbi, ampak se navezujemo tudi na nekatera druga vprašanja. In mislim, da to ni prav. Kar nekaj drugih predlogov sprememb je zdaj tudi pred nami, ki lahko v predpisih odražajo duh Lizbonske pogodbe. Nekateri predlogi sprememb so tehnične narave, predvsem, ko govorimo o vlogi parlamenta naprem svetu in komisije in ko govorimo o notranjih povezavah med institucijami. Ampak kot rečeno, uklonil se bom vašim odločitvam, ampak, eh, odločitvam, ampak samo to sem želel izpostaviti. Hvala lepa. Zdaj pa Sandor Tabači, izvolite. Hvala lepo. ta razprava jasno odraža situacijo, v kateri smo in v zgodovini Evropske unije in Evropskega parlamenta smo priča reformnim procesom tako velikega pomena, da ne bomo mogli zajeti vsega tega samo z enim poročilom. Zato bi želel čestitati gospodu Martinu in gospodu Korbertu, za poročilo in za razpravo, ampak z pravnega vidika je treba razrešiti še kar nekaj odprtih vprašanj. Samo en primer, če dovolite, da podam. Z veseljem sem videl, da parlament jasno izraža podporo o temeljnim pravicam in listini o temeljnih pravicah. Seveda pa vem, da je kar nekaj držav prosilo za izjeme, za derogacije, kar pomeni, da nekatera vprašanja še vedno predstavljajo pomisleke, naprimer pravice do jezikovne ureditve, o, katerim, o katerih bomo govorili jutri zvečer. Še vedno moramo pojasniti, da so temeljne pravice in listina o temeljnih pravicah tista podlaga za naše delo in za to, da se določijo pravice. v okviru katerih bo lahko Evropski parlament sprejel svoje stališče. Naprimer pravila za jezikovne ureditve. Gospod Lenard Orban uh, se mo mora paziti, kakšne izjave podajo prihodnje. Zdaj pa da je en doc za eno minuto. Uh, Gospod predsednik, pred vami sem kot demokratka, kot nekdo, ki je bil dodeljen demokratični mandat, podobno kot vsem drugim, ki so bili izvoljeni v ta parlament. Pred vami sem tudi kot nekdo, ki prihaja iz države ali regije Združenega kraljestva, ki nima veliko pomislekov zaradi tistih, ki bi si želeli uničiti demokratično politiko. Zato sem v ta parlament prišla z visokimi pričakovanji, da bo demokracija na visoki ravni, ampak v tem prvem mandatu kot izvoljena članica tega parlamenta ugotavljam, da sem bila izključena iz sestankov koordinatorjev, da tudi nimam svojega glasu na konferenci predsednikov in da so to vprašanja, ki so predmet razprave. Z veseljem pa ugotavljam, da poskušate razrešiti ta vprašanja. Vseeno pa vas pozivam, gospod predsednik, da ta vprašanja pripeljete do zaključka hitro. Zelo pomembno je namreč, da demokratični mandat tega parlamenta ostane spoštovan. Pozivam vas tudi, gospod predsednik, da se sestanete s tistimi poslanci, ne povezanimi poslanci, in da upoštevate tudi njihove pomisleke. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Elmar Brok herr präsident mit dem kollegen martin! najlepša hvala spoštovani gospod martin vse čestitke za te zadeve ki ste jih uredili v okviru tega poročila dosegli smo določeno mero soglasja istočasno pa moramo tudi ugotoviti da kar zadeva lizbonsko pogodbo je evropski parlament polnopravi demokratični parlament ki uživa vse pravice. Zdaj smo vstopili v obdobje, ko je Evropski parlament vstopil v to obdobje in eh, naše področje delovanja se je razširilo in vsi smo za to zaslužni, parlament, odbor in politične skupine. In eh, vidim tudi, kaj se bo zgodilo v konferenci predsednikov in tudi v predsedstvu. Nekaj stvari se bo tukaj odločilo in zdi se, da nihče oziroma nekateri želijo, da odbori ne sprejemajo ustrezne odločitve, ampak eh, da imamo tukaj zelo birokratske postopke in tu je kar nekaj dokazov, ki grejo v to smer. Potem potem ko se sestajajo parlamentarni odbori, potem nacionalni parlamenti, tukaj nimamo možnosti, da imamo predsednika, ampak podpredsednika Evropskega parlamenta. Govorim o Kozaku. Tudi kar zadeva same poslance, bi rad ugotovil naslednje. Kar zadeva predloge, ki se obravnavajo znotraj odbora in potem sprejemamo končno odločitev na plenarnem zasedanju kar zdiva parlamentarne službe in ostalne ekipe. Ti ne odločajo o tem, ali je to prav ali ne, ampak eh, poslanci so tisti, ki o tem odločajo in ali so deležni te podpore na plenarnem zasedanju ali ne. Potem pa, ali bomo imeli strah, da bodo parlamentarci sprejeli odločitve, ki nam bodo škodile, tako jih moramo zaščititi. Samo tako lahko interpretiram eh, te predloge in mislim, da tako ne bomo pravzaprav upoštevali te pravice. In eh, zdi se mi, da smo tukaj stopili na nekoliko sporno pot. Hvala lepa, kolega. Zdaj pa Roberto Gualtieri. Minuta in pol. Hvala, gospod predsednik. Ko gledamo to poročilo, vidimo, da Evropski parlament dela korake naprej za to, da bo lahko Lizbonska pogodba se začela izvajati. Mislim, da s tem upoštevamo tudi ustrezna pravila in da to seboj prinaša pomembne spremembe v skladu z novo pogodbo in povečano vlogo Evropskega parlamenta pri odločanju o proračunu in to spostavlja večje ravnovesje Evropske unije. Glede postopkovnega vprašanja, revizije, pogodbe, bi želel še nekaj povedati, ker ti to spreminja tudi vlogo nacionalnih parlamentov. Posebne pristojnosti za to dobi tudi Evropski parlament, saj se razširjajo pristojnosti tudi za zagotavljanje dodatne demokratične legitimacije odločitev v tej hiši. Zato res menim, da je potrebno pustiti ob strani tiste predloge sprememb, ki niso neposredno povezane z novo Lizbonsko pogodbo. Na ta način bi dosegli to, da kasneje pridemo do bolj poglobljene reforme našega poslovnika. Mogoče bi lahko uvedli tudi nekatere dodatne točke in poudarili tudi tiste predloge sprememb, ki poudarjajo vlogo opazovalcev kot ljudi, ki so bili izvoljeni. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Paolo Rangel. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite, da začnem tem, da čestitam gospodu Martinu in gospodu Korbertu kot poročevalcema. Kot član ELS imam svoje stališče glede teh predlogov sprememb in želim izpostaviti nekaj, kar še ni bilo omenjeno danes in sicer vloga nacionalnih parlamentov diplomatska moč nacionalnih parlamentov izhaja iz zgodovine in tudi iz povezav med nacionalnimi parlamenti. Ta predlog bo vzpostavil dvojno demokratsko legitimnost, s tem, da bo ukrepil demokracijo. Demokracijo, ki izhaja po eni strani iz Evropskega parlamenta in vlastnih mehanizmov, iz nadzorne vloge parlamenta in kot drugo iz izhaja iz nadzora, ki ga izvajajo nacionalni parlamenti preko različnih instrumentov, ki so jim na voljo. Celoti se torej strinjam s predlogi, ki so bili podani. Ne strinjam pa se s kolegom, ki je rekel, da bi morali uvajanje mehanizmov s povezavami, o povezavah z nacionalnimi parlamenti pustiti za kasnejši čas. Mislim, da zdaj ni prezgodaj za obravnavo o tem. Glede predlogov gospoda Broka in drugih v zvezi s Kozakom, s temi se strinjam in strinjam se tudi s tem, kar so rekli gospod Brok in drugi o prevladi parlamenta in njegovih služb. Dvente. Hvala lepa za besedo. Obstaja res velika sprememba ki se dogaja, kar zadeva vlogo tega parlamenta in naših političnih aktivnosti. Naša sposobnost, da bi si kar najhitreje zagotovili zakonodajni instrument, ki bo ta, temu parlamentu omogočil izkoriščanje ogromne možnosti v okviru Lizbonske pogodbe, to je zdaj pred nami. Sama mašinerija skupnosti se lahko spremeni v prihodnje. Paradoksalno pa je, da je na kocki zdaj širitev zvezne in subsidijarne razsežnosti Evropske unije. To je odločilnega pomena za Evropsko unijo. Še bolj zato, ker v tej fazi ne upoštevamo dovolj volje naših državljanov in posameznikov, ki so v samem središču naših politik. Naj razložim. Evropa je zelo pomembna v življenjih naših državljanov, ampak namesto, da bi posameznika ali družino postavili v spredje naših politik, Evropska unija vse prepogosto uporablja subsidijarno za to, da se spodbuja in promovira delo inštitucij. Zato moramo še bolj spoštovati listino o temeljnih pravicah. In tisto, kar smo zapisali tam, je še toliko bolj pomembno zato, da zagotovimo spremljanje zakonodajnih aktov in kako le ti upoštevajo tudi to listino in načela subsidijarnosti. To je tisto pravo izhodišče, ki si ga moramo zagotoviti, če želimo, da bodo institucije izboljševale delo naših državljanov. Zdaj pa gospod Devigo. Hvala, gospod predsednik. Glede dopustnosti predlogov sprememb, o katerem je bilo govora malo prej, mislim, da gre tu za predlog sprememb 53. Slišal sem predsednika odbora za ustavne zadeve, gospoda Kasinja. Mislim, da je prav, da se odločimo samo o predlogih sprememb, ki se navezujejo na Lizbonske pogodbe, ampak mislim, da niso službe parlamenta tiste, ki odločajo, kateri so ti predlogi sprememb. Predsednik, mislim, da morate tukaj da morate izkoristiti svoja pooblastila v okviru poslovnika in da imate, da izkoristite svojo moč. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem ponovno besedo poročevalcu gospodu Davidu uh, eh, Martinu. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem kolegom, ki ste sodelovali v razpravi. Naj se navežem na to, kar je rekel gospod Medvedevigo. Eh, gospod Kacin je bil zelo modr pri teh zadevah. Amandmaji obstajajo, ker nimajo nobene zveze z Lizbonsko pogodbo. In z nekaterimi bi lahko sicer živel, Mislim pa, da je bolje, da imamo ločeno razpravo o teh razpravah, da imamo poglobljeno razpravo, preden pride do glasovanja. Naj pa jasno povem, člani lahko eh, naredijo to, kar je gospod Fox rekel, da recimo lahko predlagajo, da predsedstvo zgobi nekaj pooblastil. Jaz se sicer s tem ne strinjam, ampak člani lahko to predlagajo v prihodnje za razpravo v tej hiši. Ampak drugi predlogi sprememb v zvezi z vlogo nacionalnih parlamentov, to niso striktno uh, Eh, lizbonske amandmaje, ampak gospod Kasin ima prav, so povezani z duhom izvajanja lizbonske pogodbe, kajti zaradi začetka veljavnosti lizbonske pogodbe se spremenijo odnose z nacionalnimi parlamenti. In zato bi ti amandmenti bili dopustni. Drugi, ki pa se nanašajo na podpredsedojoče odborov in tako naprej, pa prav gotovo niso amandmaje, ki bi bili povezani z lizbonsko pogodbo in zato jih naj ne bi dali na glasovanje. Najlepša hvala, najlepša hvala vsem kolegom in kolegicam. S tem bomo zaključili našo razpravo in bomo tudi zaključili današnje zasedanje. Naj vas spomnim samo še na.